Allora iniziamo. Bomo začeli. Chiediamo scusa per qualche minuto di ritardo. Se opravičujemo zaradi nekaj minut zamude. Ampak obstajala je nevarnost, da sestanka sploh ne bi bilo, ker ni bilo vseh tolmačev, ampak medtem so vsi prispeli, tako da lahko začnemo. E, namreč e, tolmače so potrebovali še nekje drugi. E, imamo tudi skupino mačarskih obiskovalcev, pozdravljam jih kot naše goste tu v odboru in prehajam kar na dnevni red, vkolikor ni pripomp, je dnevni red sprejet. Sprejet je zapisnika zadnje seje, če ni nobenih pripomb v zvezi z zapisnikom, izhajam iz tega, da je zapisnik sprejet da našni sestanek bo prenašan preko spleta. To bi bilo moje e, sporočilo in gremo kar takoj na glasovanje. Ker politiki EU za pomoč državam v razvoju pri reševanju vprašanja zanesljive preskrbe s hrano pripravljalec mnenja Mark Tarabela. Prehajamo kar na glasovanje, oziroma Mark bi želeli še kaj povedati. Prosim, če to želite, potem pa bomo glasovali. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Ne bom eh, dolg, želim se zahvaliti vsem, ki so pomagali, zlasti poročevalcem v sencem, kajti uspelo nam je doseči kar nekaj eh, kompromisnih eh, predlogov sprememb, šest zlasti. Potem se zahvaljujem tudi vsem drugim eh, kolegom, pa tudi funkcionarjem Soni, Mariji, Pavli, De Angeli eh, in ostalim vsem Eh, kajti vsi ti kolegi so v ozadju opravili izredno dobro delo. Naj vam povem samo še tole, kar zadeva eh, volilni oziroma glasovalni seznam. To je kar predvsej dolg. Torej, to je mnenje, ki je namenjeno odboru za razvoj. Danes ob eh, pol enih smo skušali poslati jasno sporočilo, ampak Kolega Silvestr bi želel povedati neč, nekaj še bolj odločnega o postopku, pa tudi o tajmingu, kakorkoli že, o tem bomo še govorili, ampak samo nekaj, glede na to, da eni kompromisni predlogi izhajajo iz močnih signalov, močnih sporočil, potem bi. Eh, želel se zahvaliti eh, eh, kolegicam, ki so pripravile amadmaja. Ampak nekatere amadmaje sem sprejel, nekatere sem označil za minus. Ampak to ne pomeni, da sem proti tem predlogom spremenjem. Želel sem povedati, da je treba biti zelo natančen in precizen, ko se piše take predloge spremem. Če pa se dokument podaljša s takimi eh, predlogi sprememb, včasih razvodenimo tisto, kar želimo povedati odboru za razvoj. In zato upam, da mi ne boste zamerili, če boste našli eh, Eh, znak eh, minus pred eh, svojim predlogom spremembe. To ne pomeni, da sem proti, ampak s tem sem želel povedati, da želim imeti poročilo, ki je čim bolj kratko, jasno in jedrnato in ki sporoča tisto, kar mora. V vsakem primeru se zahvaljujem vsem kolegom, ki so se zelo trudili pri tem dosjeju, kajti kar nekaj Eh, glasovanj je bilo že danes in eh, bo danes in zato se bom kar ustavil. Hvala lepa. Hvala, Mark. Pa predimo kar na glasovanje. Iniziamo. Avete tutti la scheda di voto? Imate vsi svoje glasovnice? Uh upoštevamo, da Lide Santos nima glasovnice. Začnemo s predlogom črnove 1. V treh delih prvi del glasujemo glasovanje v prvem delu. Konec glasovanja. Sprejeto sedaj glasujemo o drugem delu. Konec glasovanja. Drugi del je sprejet. Sedaj glasujemo o tretjem delu amadmaja 1. Konec glasovanja. Zavrnjeno. predlog eh, smo imeli dva, Silvestre Slavija, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe tri. In sicer po delih prvi del glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno glasujemo o drugem delu. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 5, ne? Mhm. Torej 4, ne? 6. Predlog spremembe 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Trenutek. Se opravičujem, glasovati moramo še o pet. Gospe Jegle, glasujemo torej na pet. Konec glasovanja. Sprejeto. Skratka, pet smo imeli, šest, sedaj sedem. Glasujemo. Elward. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o osem. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Ta kompromis je sprejet. Predlog spremembe 19. Prvi del. 19. Prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 19. drugi del. Glasujemo. Torej, 19. drugi del. Konec glasovanja sprejeto. Sedaj predlog spremembe 21, pa prav ne veš. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 22. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 24 v dveh delih. Glasujemo o prvem delu. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del predloga 24. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 25. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 27. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 28. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 29. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Predlog 30, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Sedaj kompromisni predlog 2, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Sedaj prehajamo na predlog spremembe 36. Lajon Reimer, Paulsen, se opravičujem, pravi predsedujoči. Ne, 39. Gladfelder. Glasujemo o 39. Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 45. Glasujemo o 45. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 3. Prvi del glasujemo. Konec glasovanja. Prvi del je sprejet, glasujmo o drugem delu kompromisa. Tri, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Lepo. Sedaj glasujemo o 55. Glasujemo o 55. Nikolesko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj prehajamo na kompromis 4. Želite sedaj besedo? Ali kasneje? No, najprej bomo glasovali. Glasujemo o kompromisu štiri. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj dajem besedo eh, kolegici Silvestri za ustni predlog sprememb. Žal mi je, predsedojoči, ampak razmislek me pravzaprav napeljuje v to, da postavim ta predlog. Predlog spremembe Eh, naj bi nadomestil drugi del kompromisa, ki smo ga pravkar sprejeli. Mislim, da je bilo to razdeljeno, če ne, to lahko tudi preberem. Katera logika je za tem predlogom spremem? Eh, želim namreč zagotoviti, eh, da bi vsi programi pomoči za dežele v razvoju dejansko bili namenjeni temu, da bi v kmetijski Eh, proizvodni dosegli energetsko učinkovitost. In zlasti eh, naj bi zahtevali obnovljive energije. In sicer zakaj? že v eh, moji mladosti, ko sem eh, delal v prostovoljnih organizacijah, v katoliških organizacijah, smo zbirali eh, denar, material za grajenje vodnjakov v sosednjih gospodarskih regijah, ampak stroški energije za pogon teh črpalk so bili tako veliki, da potem teh črpalk sploh niso uporabljali. Skratka, gre mi dejansko za ta vidik, eh, da bi eh, naprave eh, rabile tudi energijo iz obnovljivih verov v kmetijstvu in mislim, da bi na ta način res lahko zelo veliko prispevali k samo o skrbi oziroma k zanesljivosti preskrbe s hrano v teh deželah in za to gre. Mark. Hvala. Vesilvestri, mm, še enkrat poročevalec Mark Tarabela. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ni vsebina problem tega amadmaja, ampak gre dlje kot pa kompromis, ki smo ga skušali dobiti. Čisto osebno torej menim, vsebinsko e, nimam nič proti, ampak samo kar zadeva formo. Torej, kar, kar, kar zadeva Eh, ta mandma. Danes o pol enih smo dobili usnja mandma in nisem želel eh, govoriti z drugimi skupinami, da bi spremenili stvari. Torej, tu je ta kompromisni amandma in kar zadeva eh, vsebino, nisem proti ustnemu amandmaju, ampak kar zadeva postopek, bi bilo pa dobro, da v prihodnje te vrste stvari ne bi več bilo kajti moja skupina se je uh, srečala ob 14. v naravni delovne skupine. In problema, Mark, Mark, ascolta. Eh, Mark, poslušaj me. Problem je, uh, če uh, ti pravzaprav želiš, lahko o tem glasujemo. Če si pa proti, pa tudi ni nujno, da o tem glasujemo. Skratka, si proti ali. Ja, jaz se sicer uh, strinjam s tem, da bi glasovali, kajti se strinjam z vsebino amandmaja. Jaz sem hotel komentirati samo postopek, tako je nemogoče delati, spoštojoč tudi tiste, ki so se trudili na tem dosjeju. Uh, dve uri pred glasovanjem. Sem zato, da o tem glasujemo. Allora, punto Prav, potem bomo glasovali o uh, ustnem predlogu sprememb, ki ga je poslanec Silvestri sprav kar obrazložil. In seveda e, bomo upoštevali tudi predloge poslanca e, Tarabela. Skratka, glasujemo o ustnem amadmaju. Dobro, konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj gremo na 61. Glasujemo. Konec glasovanja o 61. Sprejeto. Sedaj Glasujemo o 62. prvi del. Glasujemo. 62. prvi del. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 64. Glasujemo o 64. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj prehajamo na kompromis 5. Glasujemo o kompromisu 5. Konec glasovanja o kompromisu 5. Sprejeto. Emendamento 77. Eh, predlog 77 je gle. Glasujemo o prvem delu 77. Konec glasovanja o prvem delu 77. Sprejeto. 77 drugi del. Drugi del 77. Konec glasovanja o drugem delu 77. Sprejeto. predlog spremembe 78, glasujemo o 78, konec glasovanja o 78, sprejeto. 79, glasujemo o 97, o 79, pardon, konec 79, sprejeto, 80, glasujemo o 80. Predlogu 80, konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 81, Gladfelder. Glasujemo o 81, konec glasovanja, zavrnjeno. Allora, diamo la parola di nuovo. Uh, eh, sed, Zdaj dajem besedo poslancu Silvestrisu za ustni predlog eh, sprememb eh, na predlog 82. Eh, hvala. Predsedojoči gospoda Lavije danes žal ni je zadržan. S tem predlogom sprememb gre za to, da naj bi skupnost in lokalne inštitucije institucije imele pogajalski mandat in tu gre za pogajalski kodeks, zato da bi povečali produktivnost v kmetijstvu in da bi podprli podeželjsko prebivalstvo. Mislim, da to uh, lahko vsi sprejmejo. Govornik je to zelo hitro prebral tolmači e, niso imeli besedila. E, sedaj glasujemo o tem ustnem predlogu spremembe gospoda Lavija, ki je bil pravkar predstavljen. Glasujemo, ste vsi glasovali, 82 e, sprejeto. Sedaj. Glasujemo o predlogu spremembe 83, glasujemo o 83. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj gremo na kompromis 6. Kompromis 6, prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del kompromisa 6. Glasujemo o drugem delu konec glasovanja o drugem delu sprejeto. Nadaljujemo z 63. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo o 84. Glasujemo o 84. Konec glasovanja glasovanja? Sprejeto. 85 v dveh delih. Sì. Sì. La pri... Glasujemo o prvem delu 85, pa prav ne veš, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del 85. Drugi del. Scusa, accolto, accolto. Se opravičujem, pravi predsedujoči. È adottato la prima. Prvi del 85 je sprejet. Glasujemo o drugem delu predloga 85. mislim, da je enaka večina sprejeto tudi to. Prehajamo na. Prehajamo na 87. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno bi rekel, zavrnjeno. 88. Glasujemo o 88. Sprejeto bi rekel. 89. Glasujemo o 89. Tudi to bi rekel, da je sprejeto. Glasujemo o predlogu spremem 90 maner. Glasujemo o 90. Zavrnjeno. Glasujemo o 91, pa trav ne veš. Glasujmo. Konec glasovanja, sprejeto. Torej, sprejeto. 54, glasujemo. Konec glasovanja o 54 sprejeto, bi rekel. Predlog spremem 92, prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja, prvi del je zavrnjen. Glasujemo o drugem delu 92. Drugi del, glasujemo, sprejeto. Predlog spremem 93. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo. Samo še zaključno glasovanje glasujemo na tako spremenjeno besedilo. Konec eh, glasovanja o tako spremenjenem besedilu. Besedilo je sprejeto. Čestitam poslancu Tarabeli. Grazie, Hvala tudi poslancu Silvestri. Takoj prehajamo na točko 5 dnevnega reda. Smo pripravljeni. Beljakovinski primanklaj v Evropski uniji, kako rešiti dolgotrajen problem. Poročevalec Martin Hojsling. Eden eh, bistvenih eh, ciljev je, da se podari eh, potreba po vključevanju ukrepov, primernih instrumentov za spodbujanje proizvodnje proteinov v zakonodajnem predlogu reforme skupne kmetijske politike. Dajem besedo Martino. Ja, herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, äh, Hvala lepa, predsednik, dame in gospode. Veseli me, da vas je toliko še tukaj po glasovanju, kaj te gre za pomembno poročilo, ki je seveda povezan tudi z novo skupno kmetijsko politiko. Gre namreč za dolgotrajen problem, kot eh, poveže sam naslov, ampak ta problem se je v zadnjih letih še zaostril. V zadnjih letih smo bili namreč priča še nadaljemu upadu pridelave eh, beljakovinskih polščin. Le še tri odstotke površin je pod eh, tovrstnimi polščinami. V nekaterih državah je stvar še slabša. V Nemčiji, na primer, samo še en odstotek. To pomeni, da uvažamo veliko rastlinskih beljakovin. 80 odstotno smo odvisni od uvoza. In če to preračunamo, pomeni, da imamo približno 20 milijonov hektarjev predelovalnih površin v državah izven EU, od katerih smo odvisni. In to je osrednji problem pri tej celi zgodbi. Namreč proizvodnja, nadaljna proizvodnja je odvisna od uvoza in z eh, tega vidika smo tudi seveda eh, izpostavljeni. vedno bolj imamo opravka tudi z konkurenco iz Kitajske, ki tudi potrebuje velike količine tovrstnih rastlin. Sveda obstajajo zgodovinski razlogi, zakaj mi v Evropi imamo primankljaj na tem področju. To je povezano s trgovinskimi sporazumi, ki smo jih sprejeli v preteklosti, sporazum GATT in pa tako manj Blair House sporazum, ki sta oba bistveno vplivala na eh, beljakovinske polščine njihov bo predelava v EU. Namreč v zadnjih letih smo bistveno spremenili strukturo predelave in smo se osredotočili predvsem na žitarice. Vemo, da je to na dolgi rok zelo resen problem, kajti izgubljamo celo skupino eh, predelovalnih kultur. Prav tako pa izgubljamo tudi znanje Eh, povezano z pridelavo beljakovinskih polščin v Evropi. Gre namreč za to, da je potrebno predvsem eh, sprožiti to, da bodo tudi predelovalci semen več vlagali v to področje. Ta, to znanje se zdaj izgublja in eh, mislim, da moramo v to začeti da vlagati, če ne želimo še tistih zadnjih odstotkov izgubiti, če je treba na nek način spodbuditi industrijo Eh, za proizvodnjo semen, mislim, da je to potrebno storiti. Če na to zdaj pogledamo z vidika kmetijske reforme in kakšen pomen ima predelava beljakovinskih polščin, tu je seveda jasno, da to odlično sodi v okvir novih ciljev skupne kmetijske politike, kajti gre za rastline, ki v osnovi izpolnjujejo vse vidike prihodnje ekološko vzdržne pridelave in ekološko vzdržnega kmetijstva. Kaj ti s pridelavo tvrstnih poščin potrebujemo manj eh, mineralnih eh, gnojil, prav tako eh, mnogo bolje lahko hranimo oglik in zato mislim, da moramo to upoštevati v prihodni kmetijski Eh, politiki. Pomembno je torej, da v prihodni reformi skupne medijske politike to upoštevamo, da uporabimo eh, pozitivne učinke proti podnebnim spremembam in tudi z vidika trajnostnega eh, kmetijstva, da izkoristimo vse prednosti, ki jih stročnice ponujajo. Kar zadeva samo prehrano, tu so seveda pomembne prednosti, ampak potrebno je tudi nadalje razviti kapacitete za skladiščenje, potrebujemo ukrepe tudi na področju industrije krmil, kajti tudi ta industrija mora konec koncev biti pripravljena uporabiti to vrstna krmila, jih vključiti v svoje programe in mislim, da moramo tu izvajati ustrezen pritisk, čeprav mehak pritisk, da se bodo stvari eh, odpravili v to smer. v zadnjih letih je predvsem v Avstriji prišlo do uh, velikega, um, velikega, velike spremembe v proizvodni soje in tudi tu bi morali, mislim, da še kaj postoriti. Odstavek 86, eh, predvsem v Franciji, je prišlo tudi do uh, razveseljujočega napredka na področju pridelave stročnic in tu moramo pogledati, kako bi bilo to možno prenesti na evropsko raven. V svojem poročilu tudi predlagam, da bi pridelavo takšnih eh, beljakovinskih eh, polščin vključili tudi v v sistem kolobarjenja, to se mi zdi zelo pomembno. Prav tako, kot rečeno, imamo določen primakljaj na področju raziskav in pa tudi same predelave semenskega materijala in tu bi tudi komisija, mislim, da morala storiti kaj v smeri sprememb. No, prednosti, mislim, da sem že izpostavil, če bomo te ukrepe, ki jih predlagam v svojem poročilu, prenesli tudi v skupno kmetijsko politiko, potem mislim, da bomo naredili kar pomemben korak naprej. Pogosto Mm, razpravljamo o tem in tudi tukaj v tem poročilu, ali je treba ukrepati tudi na področju eh, živalskih beljakovin po eh, krizi z BSE. Moram reči, da smo tu dokaj previdni načeloma, da, ampak toliko odprtih vprašanj je na tem področju, da je najbolje, da se od tega oddaljimo in da. Eh, ne podpišemo kar tako, da je potrebno stotsotno zopet vključiti živalske beljakovine v krmila. Mislim, da tudi tu komisija mora eh, povedati svoje. Eh, tu v tem poročilu pa mislim, da temu vprašanju ni, ni mesta. Torej, tu vidim kar nekaj pozitivnih eh, spodbud in tu gre ne le za nek eh, minoren element skupne kmetijske politike, ampak mislim, da z beljakovinskimi polščinami vsekakor lahko prispevamo k temu, da ponovno obnovimo segment, pri katerem smo veliko izgubili v zadnjih letih. Mislim, da smo premalo pozornosti pripisovali temu področju v zadnjih letih in to moramo zopet spraviti v spredje. In eh, prejšnji teden smo o tem govorili v plenumu eh, in videli smo, da imamo velike probleme na področju pridelave mesa v Evropi in to pomeni, da je potrebno eh, beljakovinski primankljaj nekoliko bolj izpostaviti in to problematiko tudi na tem področju začeti reševati. Sporočevalci v senci gotavljamo, da smo na dobri skupni poti, veselim se vaših predlogov in eh, razprave in mislim, da bomo na tej podlagi tudi lahko dali tej problematiki ustrezno težo tudi v luči eh, Eh, kmetijskih reform in da bomo lahko na tej podlagi potem sprejeli odločno in eh, predvsem skupno pobudo. Hvala lepa, Martin. Zdaj pa začnemo z razpravo. Prvi, oziroma prva, gospa Mordvaj. Eh, köszönöm szépen, elnök úr. Sokkal többről szól ez a vita, mint amiről. Hvala lepa, predsednik. Tu gre za mnogo več, kot si morda eh, predstavljamo. Ne gre zgolj za primankljaj beljakovin v Evropski uniji, ampak gre v osnovi za to, da je to nekakšen kazalnik tega, kako dva sistema vrednot, dve eh, paradigmi stojita eh, na dveh bregovih. Na eni strani imamo svetovno trgovino, trgovino s hrano, s prehranskimi izdelki. E, druga plat pa je e, samozadostnost na področju prehrane. Vsake, vsaka država, vsak narod mora imeti pravico do tega, da o tem sam odloča. In ta beljakovinski primankljaj v Evropski uniji je posledica svobodne svetovne trgovine, kajti v imenu svobodne svetovne trgovine negativno vplivamo ne le na okolje, temveč dejansko uničujemo tudi lastne kapacitete na tem področju. Več kot 70 odstotkov to vrstnih polšin uvažamo iz ZDA in Južne Amerike. Torej, z drugih koncev sveta uvažamo hm, krvne eh, rastline in s tem uničujemo kmetijstvo v tretjih državah, pri nas ga uničujemo in obenem uničujemo še okolje nasplošno. Kar pa zadeva uporabo teh krmil v nekaterih državah, tam, kjer ima velika pristanišča, stojijo tudi zelo veliki, velikanski eh, perutninski obrati in uh, v teh velikih pristaniščih v Evropi se praktično industrijsko um, opravlja uh, reja perutnine. Je to to, kar hočemo? Je to to, kar hočemo z vidika zagotavljanja delovnih mest in tako naprej? Ne, mislim, da ne. Vprašanje je, kako lahko ta problem rešimo. No, odgovor na to se mi zdi, da je, da moramo svetovno trgovino nekoliko omejiti, potrebno je eh, iz tega izuzeti hrano in misliti predvsem na samo zadostno svojem področju, tudi ekologija mora biti na eh, prvem mestu oziroma v ospredju, kajti potrebno je zagotoviti ustrezno ravnovesje, treba je imeti v mislih človeka, treba je imeti v mislih ravnovesje med eh, živinorejo in pa pridelavo polščin. Mislim, da je naša delegacija prejšnji teden obiskala Mačarsko, kjer mislim, da ste v praksi lahko videli, da je pomembno, da obstaja ravnovesje med živinorejo in poljedelstvom. In to je tisto, kar služi trajnostnemu in vzdržnemu kmetijstvu. To je tisto, kar služi okolju in to, kar služi tudi eh, človeku. Gre torej za neko novo paradigmo, ki jo moramo sprejeti in eh, zato bi vas eh, pozvala k temu, da razmislimo nekoliko drugače o tem vprašanju. Dobro, hvala lepa, gospa Mordvaj. V tem trenutku bi se vam tudi zahvalil, predvsem kolegu Gladfelderju, za organizacijo tega obiska na mačarskem, ki ste ga vi omenili in ki je bil zelo uspešen. Naslednji pa je Mišel Dontan. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej hvala kolego za to poročilo. Gre za poročilo, ki dejansko tokaj natančno orisuje razmerje, eh, razmere na področju beljakovin v Evropi in v svetu. Treba je spomniti, da so bili določeni trgovinski sporazumi sklenjeni v neki drugi dobi, v dobi Evropske 15-terice eh, ali še manj, ko nas je bilo 11-12. To je bilo tudi obdobje, ko Kitajska še ni bila tako pomembna akter na svetovnem trgu. Danes imamo v Evropi nov, novo eh, ravnovesje eh, in prav tako imamo na ravni mednarodne trgovine nove drugačne tokove. Prav tako bi upozoril na to, kar se dogaja med Latinsko Ameriko oziroma Južno Ameriko in eh, Kitajsko. Kitajska je prvi eh, uvoznica beljakovin z mnogo niž, nižjimi zahtevami, kot eh, jih imamo mi. Tako da je pred nami tveganje, da ne bomo več najpomembnejši in najbolj zanimiv kupec za te naše dobavitelje. To premešanje kart v Evropi in sprememba produktivnosti in reforma SKP v celokupnem smislu predstavljajo eh, priložnost. Eh, to mislim, da moramo omogočiti ponovno eh, predelavo beljakovinskih polšin v Evropi in sicer zato, ker ima ta sektor več negativnih plati. Najprej svetu ni prišlo do takšnega napredka kot eh, pri žitaricah v zadnjih 15-30 eh, letih. Ko gre za boj proti škodljivcem, enako, premalo raziskav je bilo, premalo rešitev se je eh, našlo in pridelovalci so se zato oddaljili od te pridelave, ker je ne obvladajo. Prav tako se je izkizalo, da je možen hiter odziv proizvajalcev s tem, da začnemo izvajati novo beljakovinsko politiko. Zato smo v naši skupini, eh, skupini EPP, pripravili nekaj amadmajev, ki eh, upamo, da bodo tudi sprejeti, kajti zdi se mi, da je to eno ključnih vprašanj za kmetijstvo v Evropi. Hvala lepa, Mišel. Elizabet eh, Jegle, potem pa kolega Jar. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa tudi kolegu Hojslingu za to poročilo. To poročilo je zelo dobro poročilo in eh, po mojem mnenju se lahko v veliki meri s tem strinjamo. Vendar lepa bi izpostavila troje. Prvič, zdi se mi, da tu na nek način že izpostavljamo eh, živalske beljakovine in tu sem prepričana, da bo treba tudi na evropski ravni razmisliti o tem, kaj nam bo storiti, ko eh, bodo za prehrano primerne, primerni ostanki eh, po zakolu, naprimer, eh, vendarle na takšni ravni, da jih je možno uporabiti, ne da gre vse v sežik. Torej, vprašanje, kako lahko ponovno začnemo uporabljati tudi živalske bljekovine v Evropski uniji. Prav tako menim, da moramo v takšnem poročilu prav tako omeniti gensko spremenjene organizme, kajti če prebiramo številke o količinah v vozah, mislim, da je vendarle realno imeti v mislih, da je tu verjetno tudi nek odstotek GSO-jev. Preprosto zato, da ljudem odpremo oči in da začnemo z razpravo tudi na tej podlagi in da peljemo stvari v eno ali pa v drugo smer. Tretja stvar pa je naslednja to moram reči, da je trenutno nekaj, kar eh, imam že kar nekako v želodcu, ne samo v mislih. Gre namreč za eh, dvostranske sporazume. Ampak nihče se za to iz te stvari sploh ne zanima. Če pogledamo sporazum Merkosur, vse tisto, kar bi se tam lahko pojavilo v novem sporazumu, In če si pogledamo dvostranski sporozum s Kanado, ki ga nekoliko bolje poznam, potem lahko samo povem, da moramo na to točko vsekakor opozoriti in da mora naš celoten parlament eh, na to aktivno opozoriti tudi eh, pristojnega komisarja, kajti če ne, bomo hm, v slabšem položaju z novimi sporazumu in temu nikako ne more biti tako. Hvala lepa, Elizabet, kolega Jar, potem pa gospod Trabela. Hvala lepa, predsednik, hvala tudi poročevalcu, gre res za pomembno tematiko in veseli me, da lahko že na začetku ugotovim tudi, da ja, v Evropski uniji obstaja velik, velik beljakovinski primankljaj in razsežnost tega primankljaja kaže, da tega ne moremo kar tako pomesti pod eh, preprogo. Nekateri v preteklosti so govorili, da to ni tako zelo težko, problematično, da lahko te stvari s kakšno korekturo tu pa tam odpravimo. No, v prihodnje bi bilo dobro uh, v tem poročilu povedati, da ta primankljaj pomeni primankljaj na trgu. Trg je priložnost in zato moramo. Eh, več vlagati v raziskave in to so neke te trije elementi, katere mislim, da je treba, na katere mislim, da je treba upozoriti. Prav tako na birokracijo moramo menjati in uh, pomembno je, da se ne ukvarjamo samo uh, eh, s agrarno reformo z ražnimi premijami na površino, tako kot uh, v Nemčiji, da bomo potem imeli deset različnih površinskih premij. premij. Kar zadeva raziskave tudi tu, mislim, da je to treba povdariti in lahko se nam zgodi, da se bomo tudi vi potem morali ukvarjati z GSO-ji. Še ena zadeva. Izredno podpiram to, kar pravi gospa Jegle, namreč gre za porabo za prehrano primernih eh, virov živalskih beljakovin. Kaj se zdaj dogaja s temi odpadki. Delno se jih zažiga kot posebne odpadke. Drugi del, kar pa je še huje, pa potuje v uh, države v razvoju in potem posledično zopet pride nazaj k nam. Torej, gre za, samo za tisti del, ki bi ga tudi človek lahko zaužil iz čisto eh, nekih etičnih ali drugih razlogov, tega pač ne, ne jemo, ampak vsaj za eh, to bi lahko vsaj za monogastrite eh, dovolili. In eh, mislim, da je to zadeva, ki jo velja tudi izpostaviti. No, še zadnja stvar, tudi tu bi se rad navezal na to, kar pravi kolegica Jegle, se popolnoma strinjam. Namreč zavedati se moramo, kaj se dogaja na svetovnem trgu, GSO-ji, namreč eh, tu mislim, da moramo zelo odkrito našim potrošnikom te stvari obrazložiti. Prav tako moramo upoštevati razkorak, ki, ki obstaja. Če bomo eh, trge pre, eh, prehitro odpirali eh, oziroma jih prehitro zapirali, potem se nam lahko zgodi, da bo eh, vsa ta proizvodnja šla na, na Kitajsko. Na koncu bomo končne proizvode tako ali tako zopet eh, uvažali v Evropo. mislim, da bi morali samo še nekaj takih eh, celovitih zamisli vključiti v to, v to poročilo in še enkrat bi se zahvalil za to, da ste uh, omenili tudi za človekovo prehrano primerne uh, živalske ostanke ali odpadke, ki mislim, da predstavljajo res problem, ki ga je treba rešiti. Hvala lepa, gospod Tarabela. Hvala, predsednik. Ja, lahko se strinjam z vsem, kar je bilo povedano, kar zadeva samo usmeritev tako poročila eh, gospoda Hožljena kot pripomp, kajti tako vsebina tega poročila kot priporočila v tem poročilu eh, govorijo o naši odvisnosti od. Eh, Južne in Severne Amerike in to odvisnost bo treba zmanjšati z vidika ukrepov, ki upamo, da bodo vključeni v prihodno SKP. Na enem elementu pa bi tukaj ustrajal in ga izpostavil, tudi Mišel Dontan je to izpostavil. Blair House eh, sporazumi iz leta 1993 so tudi nekaj, kar je potrebno eh, spodbijati, kajti prej je bilo omenjeno, da so bili ti sporazumi podpisani v drugačnem obdobju kot eh, Eh, obdobje, v katerem živimo danes. Res je, takrat je bila Evropska 12-terica, pa vendarle. Od podpisa sporazumov iz Berhausa imamo še druge mednarodne sporazume, Kjotski protokol, naprimer. In eh, jaz bi se zavzel za to, da imamo nek ostrejše zastavljen odstavek, ki bi zavrnil, zavračal to vrstne sporazume z Blairhausa v prihodnosti. Kaj ti, ti sporazumi so v nasprotju s celo vrsto drugih sporazumov, ki so bili pisani naknadno, ko gre za eh, topogredne pline in, in podobno. Eh, in mislim, da ne moramo po neuspehu v Kopenhavnu in eh, potem, ko bomo prišli nazaj iz Kankuna, še naprej delati in živeti tako, kot smo na podlagi sporozumov iz Berhausa. Tako da mislim, da je jasno, da izpostavimo problematiko sporozumov iz Berhausa. Mislim, da je to pomemben signal, ki nam bi omogočil, da v prihodnosti, vsaj upam, sprememo takšne politike, ki bodo zmanjšale našo odvisnost od eh, virov beljakovin iz uvoza. Hvala lepa, kolega. Anjo. Kolega Agnew. Hvala lepa. Štiri točke sem si zapisal. Štiri točke, v katerih nam je Evropska unija pošteno zagrenila življenje, ko gre za beljakovine. In na vrhu seznama je eh, vsega kot ribja moka. Zdaj, ko govorim, ima, je, je nek ribič iz morja potegnil cel kup rib, ki bo moral vreči nazaj v eh, morje iz takšnega ali drugačnega razloga, ampak eh, te ribe bi lahko pripeljal nazaj na, eh, na kopno in bi se iz tega pač predelala ribja moka. Kaj pa zdaj v siceršnje ostanke iz klavnic, tu se strinjam, da je potrebno to Mm, uporabiti. Tudi kosti so bile v preteklosti zelo dragocen vir uh, fosfatov za uh, gnojila. Zdaj jih je treba uničevati. Še en način, kako smo si zapletli življenje. Imel sem delegacijo romunskih eh, kmetov v svoji pisarni. Žal mi je, da romunskega podpredsednika ni tukaj. Ampak povedali so mi, da preden so stopili v Evropsko unijo, so uspešno predelovali gensko spremenjeno sojo dejali pa so jim, da če Romunija hoče vstopiti v Evropsko unijo, morajo kmetje prenehati z pridelavo genetsko spremenjene soje in zato so začeli s pridelavo eh, genetsko nespremenjene soje, ki ni bila uspešna. Tako da še, en, še ena dodatna izguba beljakovin za Evropsko unijo. In še zadnja stvar. Zelo otežujemo življenje podjetjem, ki proizvajajo pesticide za morbitne nove beljakovinske polščine. Evropska unija je sprejela zakonodajo, kjer eh, kriteriji temelijo na nevarnosti, ne pa na tveganju. In če bi vse te štiri elemente, ki sem jih eh, omenil, resno upoštevali in tudi na podlagi njih ukrepali, bi mislim, da Evropska unija imela dovolj eh, lastnih virov beljakovin. Hvala lepa, kolega Remers, potem pa Žozej pove. Hvala lepa. Najprej hvala za to poročilo, ki je zelo zanimivo. Imam pa par pripomp. Najprej m, mm, se sprašujem, zakaj se takšen primankljaj tu izpostavlja kot negativen, kajti primankljaj je lahko tudi prednost, kajti to pomeni, da lahko izkoristimo določene prednosti na drugih področjih. Takšen primankljaj imamo ne le pri beljakovinah, ampak tudi pri jajcih. Evropska unija ne proizvede dovolj jajc za lasno proizvodnjo, to je treba eh, čisto jasno povedati soja, še posebej pri soji, je to beljakovina, ki se ne uporablja za krmila, ampak predvsem, ki se ga gre za, gre za počno, ki se uporablja za proizvodnjo olja. E, ostanki pa se uporabljajo za krmljenje živine. In uh, zato je popolnoma logično, da kmetje povedo, da se to ne izplača in uh, tega jim niti ne moramo zameriti. V svetu imamo vedno več težav s pomankanjem predelovalnih površin in uh, to je seveda tesno povezano tudi s konkurenčnostjo, zato se mi zdi, da ne smemo. Eh, nujno razglašati svetovne trgovine za nekaj negativnega, ampak moramo vedeti, da ima tudi določene pozitivne učinke in da je potrebno izboljšati eh, učinkovitost svetovnega trga in izkoristiti prednosti. V določenih regijah Evrope ali sveta eh, imamo pač površine, ki so bolj primerne za proizvodnjo tovrstnih površin kot pa pri nas doma. Niso vsaka tla za to primerna in tudi to, tega se moramo zavedati čisto na strokovni ravni. Naslednja stvar. Ni vsaka beljakovina beljakovina, kajti imajo različne strukture aminokislin in eh, pri prebavi eh, pri različnih živalih imamo različne eh, potrebe po aminokislinah in ni vsaka beljakovinska rastlina optimalna za vsako živalsko vrsto. Soja, na primer, je beljakovinski vir, ki je zelo dobro prebavljiv za živali, pri, pri grahu pa temu že ni tako, naprimer. Potem, kar zadeva čivalske beljakovine na splošno, to razpravo vsekakor moramo opraviti in uh, ne smemo iti naprej s plašnicami na očeh, ker tu ne gre za uh, prisiln, prisiln kanibalizem, temveč pri prašičih, naprimer, je Evropska unija. Uh, uzakonila neko prisilno vegetarijanstvo pri prašičih, ki to niso čisto fiziološko gledano. Potem mislim, da po, popolne beljakovinske neodvisnosti ne bomo mogli eh, doseči, kaj te, tega, to je problem, ki je prevelik, da bi ga lahko popolnoma odpravili. Ampak po drugi strani se moramo zavedati tudi, da imamo še vedno razpravo okrog prepovedi GSO-jev in zelo nizkih eh, menjih vrednosti, ki tudi niso praktično izvedljive in tudi tu moramo upoštevati eh, problematiko beljakovin. Če se uvozu že ne moremo izogniti, potem eh, ga vsaj ustrezno izoblikujmo. Kar pa zadeva spodbujanje predelave mm, beljakovin pri nas, tu smo v zadnji reformi nakazali, da želimo razvezana plačila. In če je temu tako, potem ne smemo takšnih rastlin spodbujati neposredno pri pridelavi, kajti to naj bi bilo neskladno z eh, svetovno trgovinsko organizacijo njenimi pravili. Eh, tako da tudi tu mislim, da moramo postopati zelo previdno. Hvala lepa, Jose Bove, potem pa Luis Capola Santos. Hvala lepa, tudi sam se želim zahvaliti. Eh, Martinu Hojzlingu za njegovo delo in zahvaljujem se tudi vsem, ki so delali z njim. Zlasti se zahvaljujem Mišelo Danteno, ki je eh, bil nekoč v kabinetu Mišela Barnjeja in se je takrat ukvarjal tudi z vprašanjem živ, eh, rastlinskih beljakovin in zato je njegov prispevek zelo pomemben tudi tu. Dovolite mi samo tri ali štiri pripombe. Prvič, kar zadeva Blair House. Danes poteka prava pravna razprava na mednarodni ravni o Blair Houseu. Nekateri pravijo, da nas Blair House danes blokira in da nam siljuje to situacijo, v kateri smo. Drugi, eh, in med temi sem tudi jaz, pa mislimo, da je Blair House iz, eh, bil sklenjen 92. leta in od takrat Eh, so bili podpisani določeni STO sporazumi in ti sporazumi potem eh, dajejo eh, prednost določenim državam. Se pravi, sporazumi, ki so bili podpisani podpisani pred eh, Blairhausom so bili preneseni na vse države, ki proizvajajo sojo. Soja potem brez davkov stopi v EU. Torej, ničelna obdavčitev. In to je bilo tisto, kar je bilo v interesu ZDA. Torej, sporazumi iz začetka 60-ih let eh, za ZDA so bili taki, da je Evropa uh, izvajala uh, žitarice v ZDA. Uh, eh, Amerika je proizvajala beljakovinske polščine in te so prišle v Evropo brez carine. Danes pa imamo pravila SEO in zato nas Blairhausov sporazum več ne omejuje, ne zavezuje. Kajti eh, takrat eh, smo imeli omejitev 5 milijonov hektarov za eh, pridelavo hoje. Eh, Mislim, da je to razpravo treba poglobiti. Ni še končana. Tu se mnenja razhajajo in zato je treba tu sprijeti določeno odločitev na ravni mednarodnega prava. Potem druga stvar v zvezi s primanklajo. Eno od pomembnih elementov, po moje, je naslednji. Uvoz soje danes je glavni razlog primankljaja v uh, kmetijski, eh, trgovinski, energetski eh, bilanci v Evropi. In torej, ta deficit je ravno zaradi tega uvoza, ta primankljaj. In danes lahko zmanjšamo ta pritisk, lahko tudi zmanjšamo ali pa posem odpravimo ta primankljaj, če bomo lahko del eh, naše eh, pridelave pretvorili pre, v pridelavo beljak, beljakovinskih poljščin. In če bi samo 7 odstotkov obdelovalne zemlje, ki se trenutno poraba za poščine, sedaj uporabili za to, da se pridelujejo uh, beljakovinske kočine, bi v, uh, do 41 odstotkov lahko zmanjšali svojo odvisnost od uh, uvoza. Ampak tu ne gre samo za sojo, ampak gre za vse beljakovinske pardon, za rastlinske beljakovine in to je zelo pomembno tudi za uh, vse prežvekovalce, um, vključno za drobnico. Uh, se pravi, ne smemo govoriti samo o uh, svin, svinini in pa o perotnini, to je poseben uh, problem, ti jedo drugače, ampak za vse uh, Prešekovalce pa velja, da je dosti bolj učinkovito uporabljati eh, te vrste eh, poščin. Potem je tu še druga stvar, ki jo želim dodati in je tudi povezana s tem. Danes smo eh, priča števi, vedno večjemu številu različnim oznak in znakov. In to so znaki, ki so povezani tudi z. Eh, specifikacijami, po katerih se lahko te eh, beljakovine proizvajajo, lokalno ali regionalno. Torej gre za znake kakovosti in te znake kakovosti zahtevajo tudi potrošniki in zato moramo to upoštevati. Potem tretja eh, stvar, vprašanje gensko spremenjenih organizmov. Jaz ne vidim prave koristi vključevanja te razprave v današnjo razpravo. Kajti to ni ista stvar. Imamo velike eh, skupine, kot so Kargil in druge skupine. Te skupine so vključile to vprašanje v razpravo o eh, rastlinskih beljakovinah, ampak to so monopolisti. Ampak tu moramo potem eh, govoriti o takšnih eh, eh, kmetijah, kot so v Južni Ameriki. Ampak tu je treba govoriti o drugih stvari. Ali lahko dosežemo večjo učinkovitost za rotacijo eh, in moramo govoriti o tem, kako zmanjšati svojo odvisnost eh, od uvoza. Potem, kakšen tip eh, beljakovin, gensko spremenjeni ali ne gensko spremenjene, to je pa druga razprava in mislim, če bomo to razpravo mešali v današnjo razpravo, ne bomo s tem prinesli nobene koristle. Hvala lepa, gospod Čantos. Obrigado, uh, obrigado, presidente. Este é um debate muito. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. To je zelo pomembna razprava. Kot se je pokazalo že prejšnji teden, ko smo razpravljali o uh, spremenljivosti cen pri uh, žitaricah. In želim čestitati poročevalcu. Mislim, da je problem pravilno umestil. Moram pa priznati, da sem nekoliko. Uh, Eh, razočaran, zato ker ne vidim kakšnih konkretnih rešitev. Eh, in dobro bi bilo, če bi imeli konkretne rešitve. Ali spremenimo mednarodna pravila, eh, to verjetno ne bo lahko, ali pa ustvarimo ustrezne pogoje za povečanje domače pridelave. In pri tem pa moramo tudi uporabiti nekaj domišljije, ko bomo preoblikovali SKP. In uh, se predlogi sprememb bi mogoče lahko to poročilo eh, usmerili v eh, to smer. Ker pa zadeva, zadeva gensko spremenjene eh, organizme in pa kostno moko. No, tu mislim, da ta debata ne spada in mislim, da bi se morali osredotočati na novi model SKP, tako da bi lahko bolj spodbujati svojo lastno proizvodnjo. Če naši kmetje ne proizvajajo rastlinskih beljakovin, je to zato, ker to za njih ni eh, dobičkonosno in to moramo spremeniti, to je izziv, ki je pred nami in upam, da bo eh, to poročilo pomagalo pri soočanju s tem izzivom vendar pa nisem videl dosti predlogov v tej smeri. Ja, ja, se upravičujem, hvala predsedojoči. Zahvaljujem se Martinu Hojzlingu za njegovo poročilo eh, in če bi to poročilo še malo dopolnili, bi to postalo zelo dobro parlamentarno poročilo. In sicer želim navezati na to, kar je rekla kolegica Reimers. Lahko načeloma rečemo, da je deficit nekaj slabega. Predsedujoči, mi imamo v Nemčiji zelo velik deficit na področju olivnega olja, vendar pa ne razmišljamo o tem, da bi to e, odstranili. S tem deficitom bomo morali živeti. Vprašanje pa je, ali moramo imeti tako velik primanklaj. Mislim, da to ni nujno. E, če bi navezali na točke, ki jih je omenila Elizabet Jegle, pa tudi drugi, potem bi ta primanklaj lahko zmanjšali in bilo bi razumno, če bi v Evropi zmanjšali ta primanklaj. Eh, to, eh, kar je prizadelo tudi mene, je dejstvo, eh, da odločitve, ki jih sprejemamo mi oziroma komisija in svet, povzročajo, da se je ta primankljaj v določenih delih Evrope povečal. Mi na Bavarskem imamo zelo veliko sušilnic trave in uh, lucerne, kjer se je to sušilo eh, z suhim zrakom. Uh, to um, je bilo zelo okolju prijazno, kurilo se je z uh, biomaso, vendar pa tu uh, zdaj ni več neposrednega pospeševanja, ampak samo neposredna premija. In v moji regiji imamo tako sušilno napravo, ki je pred petimi leti uh, Eh, sušila še 10 tisoč ton za 300 kmetov, sedaj pa imamo samo še četrtino tega, 2800 ton. In sicer je to zmanjšanje za 1000 eh, hektarov eh, travinja. Kot poročevalec za agrarno reformo bom razmišljal o tem, ali tu ne bi šli spet nekoliko v drugo smer. Na hektar hektar je bilo mogoče proizvesti 10 tisoč ton zelo eh, visoko kakovostne beljakovinske hrane. Sedaj pa zaradi teh sprememb to za kmetovalce ni več zanimivo in tudi drugot v Evropi obstajajo takšne naprave in poskušati moramo, da spravimo stvari v pravo smer. To sem že enkrat povedal. Eh, in sicer eh, imam govejo čredo za 10 eh, tisoč litrov eh, povprečja. In to je bilo mogoče eh, vse vzdrževati za krmo, ki je bila proizvedena na lastni kmetiji. Skratka, to je možno, če se proizvaja ta beljakovinska krma. Zato moramo stvari usmeriti v tako smer, da bomo nekoliko eh, manj odvisni od proteinov, čeprav se ne bomo mogli temu popolnoma odpovedati, to ne bo možno. No, če se spet vrnem na začetek, eh, če besede eh, primankljaj ne bi več bilo, potem bi lahko odpravili tudi odbor za trgovino. Bene, grazie Albert, adesso chiude questo nostro dibattito. Hvala. Viceprezidente, a te la parola. Eh, gospod Polsen, predsedujoči, imate besedo. Gospa Polsen, pardon. Najlepša hvala za to zanimivo razpravo. Mislim, da bomo morali o teh vprašanjih še veliko razmišljati, predn bomo začeli ukrepati. Tudi sama sem bila že poročevalka za celo vrsto uredb Eh, ki so se nanašale na živalske stranske proizvode in eh, ki so prepovedovale uporabo eh, kostno-meste moke. In zato sem zelo pozorno spremljala stvari, ki so se dogajale na tem področju. Zlasti sem spremljala tudi znanstvene eh, dosežke na tem področju. Sedaj pa smo po mojem v času nove znanstvene paradigme na tem področju. Zato mislim, da bi ponovno morali preučiti in spremeniti odločitev o živalskih eh, beljakovinah. Zakonodaja, ki smo jo bili sprejeli takrat, je bila sprejeta v paniki. In takrat eh, je bilo več skandalov, dioksin pri eh, perotnini, potem eh, eh, bolezen nove krave, nore krave, pardon, in eh, Evropa je bila v kaosu. In eh, temu danes ni več tako, danes je situacija drugačna. Predvsej teh problemov smo ospravili in eh, ugotovili smo tudi, da tedaj situacija ni bila tako huda, kot smo mislili. Zato moramo. Eh, predvsem razmišljati o tem, kako določene odločitve sedaj spremeniti. Mislim, da bi lahko živalsko oziroma kostno mestno moko in pa ribjo moko ponovno začeli uporabljati za eh, krmo živali. Določene vrste virov eh, beljakovin pa seveda ne bodo sprejemljive. Eh, to velja zlasti takrat, ko gre za mlekarstvo, za proizvodno mesa, tu eh, je treba razmišljati o visokokakovostnih rastnih proizvodih, kar zadeva eh, svinjerejo. Mislim, da bomo morali ponovno razmišljati in razpravljati o tem, kakšne beljakovine dajati svinjam, eh, za razliko od govedine. Problem je tu kanibalizem. To se pravi, živali ne smemo dajati kostno mestne moke, ki izhaja iz iste živalske vrste. Torej, eh, z drugimi besedami to pomeni, da eh, prašički ne smejo jesti svinske moke, moke narejene iz svinskih ostankov. Potem je tu še ena točka, o kateri nismo dovolj govorili in ocenili. Če prepovemo rizične materijale v klavnicah za govedo in če eh, prepovemo povemo uporabo moke, ki je narejena iz eh, bovnih živali. In če se osredotočimo samo na eh, rastlinske beljakovine, kako bomo pa potem rešili to zadevo? Ker zadeva eh, perotnino in svinje, ne bomo mogli naš, eh, najti prave rešitve. Mislim, da bi lahko ti jedli eh, kostno mesto moko, ki izhaja iz eh, klavnic za govedo. Vendar pa te živalske beljakovine ne smejo v celoti nadomestiti soje, recimo. Ampak z vidika vrednot, z vidika okolja moramo vedeti, da gre za trajnostne materijale tukaj. In Te beljakovine imajo visoko energetsko vrednost in o tem moramo tudi razmišljati, preden se odločimo, da jih bomo preoblikovali v biomaso. Najlepša hvala. Zahvaljujem se gospej Polson in naj vas vse spomnim, da je prejšnji teden na plenarnem zasedanju potekala razprava o predlogu za rezolucijo v zvezi s problemom živinoreje. In takrat je bil sprejet predlog spremembe, ki je vsebinsko zelo podoben temu, kar je povedala gospa Polsen. Osebno se strinjam s tem. Sedaj pa želim dati besedo komisiji. Gospod Reinsler ima besedo. Vrselen, Thank you very much, Mr. Chairman. Um, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi v imenu komisije želim pozdraviti to pomembno poročilo, ki govori o beljakovinskem primankljaju v Evropski uniji. Kot vsi dobro veste, in to je povedal tudi poročevalec, je to problem, vendar pa je to problem, o katerem se pogovarjamo vse čas mojega dela v komisiji. V komisiji pa sem že od leta 1978 in od takrat o tem razpravljamo, sprejemamo tudi določene odkrepe, ukrepe za izboljšavo eh, situacije, ampak rezultati so mešani. Naši mednarodni partnerji so vedno spremljali naše notranje razprave z veliko zanimanja in ta famozni sporazum iz Blairhausa, eh, ta ponosni sporazum, ki ste ga omenjali gospod eh, Bove in drugi. In leta 1992 smo se dogovorili za samo specifično podporo za 5,5 milijonov hektarov in 1 eh, milijon ton ampak od pregleda zdravstvenega stanja te specifične pomoči ni več in z tega vidika se Blairhouse ne uporablja več. Vmes pa se je proizvodnja svoje zvišala na 11 milijonov hektarov, to se pravi, da smo pod 5,4 eh, kar je bilo dogovorjeno na začetku. Če si sedaj pogledamo razvoj proizvodne beljakovin v zadnjih treh letih, še vedno vidimo primanklaj, ampak vseeno od 28,5 odstotkov smo dvignili stvar na 35,2 odstotka v zadnjih treh letih. Se pravi, je prišlo do povečanja v eh, zadnjih treh letih tudi zahvaljujoč biogorivom, ki jih več proizvajamo več in stranski proizvod teh biogoriv so pa ravno beljakovine. No in kot sem že rekel, eh, vaše poročilo, gospod Hojzing, prihaja ravno pravi čas, kajti sedaj bomo začeli z razpravami o politiki do leta 2013 in komisija bo predstavila svoj eh, orientacijski dokument v zelo kratkem času. Gospod Hojzing je učinkovit eh, poročevalec, kajti že citira z tega dokumenta komisija. E, in sicer z tistega dela, kjer bomo verjetno govorili, zato ker moramo ta dokument še e, sprejeti, ampak citira tisti del, kjer govorimo o beljakovinah. 17. november pa mora nadomestiti z 18. novembro, zato ker je komisija preložila razpravo za en dan. Najlepša hvala. Seveda, e, bomo to naredili, nič ne skrbite. Najlepša hvala. Sedaj pa želim ponovno dati besedo gospodu Hojzniku za njegove zaključne besede o tej temi. Hvala. Ja. Najprej se zahvaljujem vsem kolegicam in kolegom za njihove pripombe in spodbude. Omenjenih je bilo zelo veliko različnih točk, ki se pojavljajo tudi v mojem poročilu načeloma, pa bi želel še enkrat povdariti, Eh, da želimo postaviti v spredje tisto, kar je skupno, ne postranske vidike, ampak tisto, kar je vsem skupno. In mislim, da se strinjamo o tem, tudi če problem obstaja že dolgo časa, če tudi so ga mnogi že obdelovali, eh, ne smemo reči, No ja, pač tega ni mogoče spremeniti. Sam sem povedal že prej, da obstajajo države, kjer beležimo zelo pozitiven razvoj in to si moramo natančno pogledati. Mislim, da moramo dolgoročno nekaj spremeniti oziroma te ukrepe postaviti v ospredje. Nekateri so omenili eh, temo živalskih beljakovin. Eh, ne želim se temu izogniti, tudi mi smo to omenjali. Res je, na mnogih eh, področjih je to prav gotovo zadeva, ki se jo moramo lotiti. Tu se popolnoma strinjam z vami. E, to zahtevamo tudi od komisije. E, problem je, konec koncev, in to je pokazalo zelo veliko e, škandalov, učinkovita kontrola na tem področju, ki je zelo težko zagotoviti, kajti podvrženi smo velikemu tveganju, vkolikor naj bi zopet prišlo eh, do zlorab, potem bi to spet zadevalo celo panogo, zato moramo biti zelo previdni. Gospod Jar je rekel, da E, imamo tudi um, e, izvoz mesa, ki se ne porabi v Evropi, uh, ko gre v bistvu samo za stroške odstranjevanja. Uh, to je meso, ki potem pristane nekje v Afriki. To je tema, ki jo lahko obravnavamo tudi drugače. To ni neposredno povezano s tem, vendar pa je dejansko pravilno da imamo včasih probleme luksuza, ki jih izvažamo in tej temi se je treba tudi posvetiti. Ampak, kot eh, že rečeno, je to prvi vrsti vprašanje nadzora in zelo, zelo težko se mi zdi, da bi to zagotovili, da ne bi imeli problema kanibalizma na mnogih področji in seveda je treba v tej točki vključiti tudi javnost, eh, kajti tudi tega ne smemo podcenjevati. Eh, gensko spremenjena soja. Zelo zavestno sem v svojem poročilu Eh, nekoliko pustil to temo ob strani, kajti ne želim eh, tu voditi debate, za katero je bolj primerno, da se vodi na drugih mestih, ampak povedal bom samo eno stvar. Eh, bolj, ko mi sami proizvajamo beljakovino v Evropi, toliko bolj bomo zmanjšali problem tudi v razpravi, ko bomo lahko pokazali na alternative. In na mnogih področjih imamo alternative. In tudi nisem mnenja, da drži, da v Evropi eh, pridelava soje ne napreduje, ker nimamo gensko spremenjene eh, soje. Eh, tudi v Braziliji imamo še 40 odstotkov soje, ki ni gensko spremenjena in tudi Avstrija je dežela, ki shaja popolnoma brez gensko spremenjenih organizmov. Mislim, da to dejansko ne more biti razlog, ampak tu so potrebni drugi ukrepi. Mislim, Eh, no, potem je eh, večina omenjala tudi Blair House sporazum, eh, da to v bistvu ni več možno. No, čudil sem se v razpravi za komisijo, eh, ko eh, smo rekli, da bi to lahko vrgli na pogorišče zgodovine. Komisija pa je rekla, ja, to pa spet ne bi šlo. Eh, zato se postavlja vprašanje, ki ga je treba rešiti, če to več ne velja. Eh, potem moramo jasno povedati, da je ta tema BH v sporozum zaključena, da bi to lahko črtali, ampak to je treba potem čisto jasno povedati. E, če je trgovinski problem tak, e, da imamo na eni strani pri celotnem e, uvozu situacijo popolnoma brez davkov, pa pravimo, da je pa potrebna regulativa, se moramo tej zadevi posvetiti. Diskusija z komisijo je bila nekoliko težavna, če se previdno izrazim. Eh, kar konec koncev zadeva torej, eh, pozicijo komisije, to, kar je potrebno odpraviti in to, o čemer bi se morali na novo pogajati. Gospa Reimers, no ja, eh, imamo nekakšne ideološke poglede, ki jih je mogoče postaviti v spredje, lahko bi rekli trgovina in prosta trgovina, no ja, to je v bistvu dobro, ampak ob koncu dneva moramo o tem nekoliko bolj razmišljati. Eh, primankljaj eh, je dolgoročno lahko problem za evropsko eh, kmetijstvo in 80 odstotkov primankljaja to je več kot majhen primankljaj ali pa primankljaj, ki bi ga jutri lahko kompenzirali. Še dobro se spominjam naše delavnice, ki smo jo imeli tukaj, kjer je bilo tudi rečeno, Evropa v bistvu ni več v fokusu glavnih proizvajalcev soje. Eh, ampak je to naprimer Kitajska. In eh, če se eh, govni tokovi spremenijo, potem je seveda možno, da bomo imeli jutri zelo velik problem s tem primankljajem. Tega se je treba torej lotiti. No, imamo tudi problem banan, ne samo oliv v Evropi, no, ampak to je druga tema. Seveda je možno, da v Evropi bi z pridelovalno-tehničnimi ukrepi zmanjšamo beljakovinski primankljaj. E, strošnice so del e, kmetijstva e, že stoletja in mi smo ta hip na tem, da um, način kmetovanja, ki ga uh, prakticiramo v Evropi, izginja. To ni samo velika kulturna izguba, ampak se izgubljajo tudi ogromni potencijali, uh, eh, ki jih ne moramo več koristiti. In to je dejansko glavni problem. Uh, če določena rastlinska uh, vrsta uh, močno upade, kajti potem se nihče več uh, za to ne zanima, niti niso zanimive raziskave na tem uh, področju. Uh, in uh, ogromni uh, potencijali se potem izgubljajo, čeprav bi bilo tu mogoče doseči zelo veliko. No, kot že rečeno, eh, veselim se pozitivnih prispevkov, poročilo lahko postane še daljše, če bodo prispevki dobri, nimam popolnoma nič zoper to. No, ampak to, kar se mi zdi tudi zelo razvislujoče, je to se zdi eh, mnogim tudi zelo pomembno, da bi to moral postati del skupne kmetijske politike in reformnih predlogov. Najti moramo skupno stališče, kot že rečeno, v ospredje moramo postaviti to, kar je vsem skupno, tudi pri drugem sem zelo optimističen, eh, da bomo to lahko ugradili v kompromisni eh, dokument. In Samo, če bo parlament oblikoval močno poročilo, če bo zauzel skupno stališče, lahko tudi nekaj premaknimo in to velja tudi za mnoge druge točke in upam, da se bo to zgodilo. Hvala. Grazie, Martin, allora... Hvala lepa, Martin. Cercare di trovare un'intesa, un'intesa insieme. Hvala lepa, Martin. Upam, da bomo skupaj prišli do uh, dogovora, ki bo tudi doživel podporo. Sedaj smo pa prišli do zadnje vsebinske točke na našem dnevnem redu, to je točka številka šest. Evropa, glavna svetovna turistična destinacija, novi okvir evropske turistične politike. Turistična politika je zelo pomembna, saj vpliva tudi na gospodarsko rast in na odpiranje novih delovnih mest v Evropi. Eh, diversifikacija storitev, diversifikacija ponudbe, vse to je bistvenega pomena za izboljšanje konkurenčnosti Evropske unije v turizmu. In to velja tudi za uh, turizem na kmetijah oziroma za kmečki turizem. Gospod Mikolesko je pripravljalec mnenja, takoj mu bom dal besedo in nam bo predstavil svoje mnenje kako komunika reprezentata de komisije. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Nekaj podrobnosti v zvezi s sporočilom komisije. Lizbonska pogodba je Evropske unije dala nova pooblastila na področju turizma in glede na te nove pristojnosti pa komisija kakor tudi države članice in glavni turistični sektori poskušajo ustvariti novi okvir za turizem. Torej, komisija meni, da je treba izboljšati konkurenčnost in spodbojati trajnostni turizem. Uh, kakovostni turizem in da je treba tudi konsolidirati imič, podobo Evrope kot eh, trajnostne destinacije. Ravno tako pa je treba najbolj učinkovito uporabljati obstoječe finančne instrumente. Komisija predlaga diversifikacijo turistične ponudbe, predlaga tudi izboljšanje eh, znanja in eh, sposobnosti turističnih predstavnikih in Eh, druge okrepe. Spodbujanje trajnostnega turizma pa pomeni, da je treba izdelati evropski znak, evropsko podobo, tako da bo Evropa, Evropa postala bolj prepoznavna. In komisija predlaga več ukrepov, med njimi tudi oblikovanje evropskega znaka kolikor se le da je treba izkoristiti tudi finančne instrumente Evrope v tem obdobju. Različni programi že obstajajo na področju turizma. Po obdobju eh, od leta 2014 ni eh, specifičnih obvez, vendar pa obstaja možnost eh, za podporo turizma, vendar pa bo to odvisno tudi od prioritet, ki si jih bo Evropa zastavila. Zakaj pa sploh potrebujemo to mnenje, ko govorimo o evropskem turizmu? Zato, da bi lahko Evropa ostala pomembna destinacija. Vsak od nas je že šel na počitnice, na kmetije, na ma na podeželje mm, in vemo, kašne potencijale predstavlja agriturizem eh, oziroma kmečki turizem. Več kot 500 tisoč enot imamo za nastanitve in več kot 6 milijonov postelj. Letna rast pa je med 10 do 15 odstotki. Medtem ko je stopna rasti v turizmu na splošno samo 4 odstotke, torej kmečki turizem raste med 10 in 15 odstotki na leto. To je tudi pomembna dejavnost za izboljšanje življenja na kmetih. Na ta način se je mogoče boriti tudi proti izseljevanju ljudi in to je dodatni vir Eh, prihodka kmetom, ravno tako pa prispeva k eh, kulturni identiteti. In eh, komisija podarja zlasti razvoj tega kmečkega turizma in ravno zaradi tega so takšne dejavnosti še bolj potrebne. Vendar pa vse eno, Dati moramo nekaj predlogov komisiji in moramo povdariti, da je pomembno nadaljevati eh, z že začetimi dejavnostmi. To pa pomeni ustrezno finančno podporo, to pomeni tudi ukrepe za poenostavitev SKP, to pomeni tudi dodatne ukrepe za podporo kmečkemu turizmu, in ti ukrepi morajo biti povezani tudi z instrumenti SKP. Zato, da bi naš, eh, naše eh, podeželje bolje razvili in da bi ohranili kulturno dediščino. Platforme za turizem bodo omogočile uporabo novih tehnologij. In na ta način bodo podeželska območja dobila tudi visokotehnološke strukture. Dostop do, eh, dostop do interneta je včasih pomankljiv, zato je razvoj Wi-Fi tehnologij še toliko eh, pomembnejši. In nima smisla, da ponavljam eh, tiste stvari, ki jih že poznate, ampak eh, eh, pobudo Kalipso bo treba nadaljevati po letu 2012 še. Komisija je odgovorna za to, kaj ti gre eh, za razvoj turizma eh, zunaj turistične sezone. Ta program, ta pobuda je namenjena tudi mladim in potem invalidnim eh, osebam. In tu lahko Kmečki turizem igra pomembno vlogo. Razvi, razvijati je treba tudi mejna območja, ki so včasih omejena območja, ampak vseeno menim, da boste eh, tudi vi se svojimi predlogi sprememb še izboljšali to eh, poročilo. Najlepša hvala. Eh, pa začnimo z razpravo. Prošentos in gospa Polson bo pozdneje. Presidente, eu queria apenas saudar a iniciativa da Comissão, porque este é um setor. Najlepša hvala. Ta pobuda komisije je pomembna, kaj te gre za pomemben gospodarski sektor, sektor, ki eh, ima velik potencial v zvezi z novimi delovnimi mesti. In največ delovnih mest se bo odprlo ravno na podeželju. In zato je treba povdariti, da tukaj lahko kmetijski sektor tudi veliko pomaga. Sam menim, da bi bilo zelo pametno, če bi naš odbor, in o tem govori tudi dokument komisije, če bi nas od, odbor razpravljal tudi o evropskih turističnih regijah oziroma regijah, kjer se razvija kmečki turizem. Tako da ne bi bil vas podarek dan na mesta. Če razmišljamo v smislu regije, pa že avtomatično razmišljamo bolj o kmečkem turizmu. In potem to lahko povezamo, povežemo tudi s letnimi časi. Kmečki turizem omogoča ponudbo več turističnih produktov, kajti v vsakem letnem času lahko ponudimo nekaj novega. Pri eh, tradicionalnem turizmu ljudje gredo na počitnice bolj poleti, grejo na plažo, po zimi grejo smučati, ampak izven teh dveh sezon pa je še dosti možnosti, recimo eh, letni čas, ko potekajo trgatve, recimo. In tako bi lahko pritegnili različne sektorje evropskega prebivalstva. Recimo, starejši, starejši imajo precejšno kupno moč in zato je treba njim posvetiti ustrezno pozornost. Potem so tu obiskovalci iz držav v razvoju, tudi tu med, katerimi, med nekaterimi raste kupna moč. In to predstavlja potencial. In prepriča sem, da si prebivalci teh držav tudi želijo spoznati evropsko kulturo in pa korenine naše civilizacije. Hvala lepa, Luiš. Gospa pod predsedujoča, gospa Polsen, najlepša hvala, gospod. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sama živim v zelo, v zelo podeželski občini. Administrativni okraj je eh, deset tisoč ljudi, ampak površina je pa takšna kot e, velikega vojstva Luksemburg. Imamo pa 50 tisoč postelj. Vendar pa tu gre za različne oblike turizma, ki obstaja pri nas in v teh kmečkih eh, regijah in v takih eh, kmetijskih občinah je turizem tisto, kar nam lahko prinaša tako razvoj kot eh, možnosti za zaposlitev. Ta eh, kmečki turizem skupaj z gozdarstvom in pa kmetijstvom eh, prinaša dodatni dohodek oziroma zagotavlja dohodek prebivalstvo. Na Norveškem recimo razvijajo turizem v fjordih, na obali, eh, v hribih, obstaja dobro sodelovanje, ampak treba je tudi imeti eh, mesta, kultura, muzeje, potem je vse to treba, torej kmečki turizem povezati tudi z razstavami, eh, s kulturo. ampak običajno je to mogoče bolj v mestih. 50 odstotkov evropskih prebivalstva danes živi v zelo urbaniziranih okoljih. In večja kot je koncentracija prebivalstva, bolj ti prebivalci čutijo potrebo po naravi. In potrebujejo mir, tišino, počitek, vedno bolj potrebujejo čisto okolje, kar pomeni, da eh, kmečki turizem predstavlja ogromen potencial. Vendar pa moramo na vse to gledati v duhu sodelovanja. In zato moramo razmišljati pri vseh oblikah proizvodnje, videti sestavni del gospodarstva, torej gozdarstvo, eh, govedoreja in vse to, vse to mora biti, turizem, vse to mora biti povezan v eno. Hvala lepa, gospa Polsen. Štinjam, jaz mi. Eh, mislim, da smo s turistično politiko tako rekoč na začetku poti. Eh, z Lizbonsko pogodbo je to bilo vedeno v pristojnost skupnosti in zdaj bi morali to napolniti življenjem. In natančno je treba razmisliti, kaj je dejansko smiselno početi na evropski ravni in česa ne. In mislim, eh, da nekatere stvari pač niso smiselne, če jih počnemo na evropski ravni. Eh, turizem je zelo eh, teritorijalna eh, dejavnost, imamo kulturni turizem, imamo morja, gore, skratka vse, kar si srce zaželi. In če zdaj poslušam, da naj bi morali razmišljati o skupnih ponudbah, no ja, potem bi rekel, eh, da moramo to prepustiti zasebnemu ponudniku in tudi sam bi jim prepustil, da oblikujajo svoje spletne strani, da jim pustimo živeti. Eh, mislim na eh, različne hotele v Evropi, včasih že vrata niso dovolj velika, da bi namestili še stoto nalepko in stoprve res ne potrebujejo. Eh, mislim, da moramo dejansko razmišljati o tem, kaj trg eh, želi in hoče. Sedaj pa k turizmu na podeželju. Prihajam iz regije eh, kjer imamo 21 milijonov nočitev, 607 odstotkov na področju dopostovanja na kmetijah. In približno 2000 ljudi v moji regiji živijo tega ali pa jim to zagotavlja še dodatni prihodek in mislim, da je vprašanje potrebno obravnavati z dveh vidikov. Kmetijstvo je ekstremno pomembno za celoten turizem. Če nimamo negovane krajine, zlasti za določeno vrsto turizma, naprimer v eh, hribih, če nimamo negovane krajine, potem turista tudi ne bo. Eh, krajina igra zelo pomembno eh, vlogo, eh, torej kmetijstvo je zelo pomembno za to, da krajino dela privlačno. In mi želimo to spodbujati v okviru naše agrarne politike, zvasti v hribovitih predeljih. To je tako imenovani public good, o katerem vedno govorimo, javno dobro. In to je potrebno tudi upoštevati v okviru agrarne politike. Drugo vprašanje pa je prav gotovo vprašanje ponudbe za sebe. E, če kmetijstvo že lahko bistveno prispeva k turizmu, e, potem e, mora dobiti tudi kos kolača. In naš poročevalec je pravzaprav že povedal vse na to temo. Dopustna kmetija je zelo atraktivna, hitro rastočo ponudba in zato. Eh, moramo razmisliti o tem v okviru drugega stebra agrarne politike. Upoštevati moramo ta trend, kajti mi na področju kmetijstva nimamo toliko trdov rasti. To je trg rasti, zato moramo razmišljati, kako bi ta trg še naprej pospeševali. V mnogih regijah v Evropi to eh, zagotavlja kmetovalcem pomemben vir prihodka. Hvala. Sono molto d'accordo con quello. Eh, zelo se strinjam s tem, kar je rekel kolega Dorfman. Ob koncu dovolite tudi meni nekaj um, misli. Sedaj pa še kolega Anjo za zaključek te debate. Hvala lepa, predsednik. Se oprošam, ker bom nekoliko ciničen. Pri nas v Združenem kraljestvu smo imeli eh, krasno podeželje. Turisti so prihajali k nam gledati. Eh, zelenje in tako naprej. Če pa zdaj prideš v našo državo in se sprehajaš po hribih, kaj vidiš? Vetrno turbino za vetrno turbino in teh ne bi bilo, če ne bi bili v Evropski uniji. Imajo tudi nov šport turisti zdaj, ki se sprehajajo pri nas po podoželji, podoželju, namreč, da se sprehajajo pod temi turbinami in štejejo število mrtvih ptic, ki ležijo na tleh, ki so se zapletle v eh, te turbine. Če, že, če pa to, kot da to ni dovolj, pa se zdaj eh, tudi solarne celice lepo bleščijo po naši eh, deželi. Tako da mislim, da bi bil čas, da na nek način nehamo izgradnjo teh industrijskih kompleksov po našem podeželju. Hvala. Bene, abbiamo finito il dibattito. Dobro, zaključili smo to razpravo. Sedaj pa dajem besedo komisiji gospe Halunas. Haluas. Se opravičujem zaradi izgovorjave, pravi predsedojoči. No, no, it's fine. Korretto? Ok, grazie. Um, Hvala lepa za to, da ste sprejeli to odločitev, da v končno mnenje Evropskega parlamenta o našem eh, sporočilu o turizmu vključite vaš odbor, kot vem tudi nekaj drugih odborov v parlamentu pripravlja svoj prispevek. kot je gospod Lepesko povdaril, je to sporočilo močno povezano z Lizbonsko pogodbo. No, Lizbonska pogodba zdaj prvič izpostavlja tudi pristojnost Unije, kar zadeva podporo ukrepom držav članic na področju turizma. To ni neka posebna pristojnost Evropske unije, to vsi vemo. In iz tega naslova so tudi ukrepi, ki jih predlagamo v sporočilu komisije, ukrepi, ki so namenjeni predvsem podpore in pa dopolnjevanju ukrepov držav. Na podlagi Lizbonske pogodbe je namen tega sporočila ta, da prispeva k strategiji za rast, torej nova strategija EU 2020, v kateri se omenja tudi turizem in sicer v kontekstu konkurenčnosti. Z tega vidika je konkurenčnost pomemben element tega sporočila in to seveda gre z roko v roki z trajnostjo in kakovostjo turizma. Štirje pomembni stebri, štirje ključni stebri turizma so izpostavljeni tu v tem sporočilu, konkurenčnost, trajnost in kakovost, odgovornost tako turistov kot eh, turističnih podjetij in kot četrto, večja izpostavljenost Evrope in eh, njenih destinacij, ne le s pospeševanjem neke skupne blagovne znamke ali več blagovnih znamk, ampak s tem, da bi pomagali državam članicam in njihovim turističnim uradom pri boljšem ugotavljanju razlik eh, oddaljenih trgov in eh, tudi pri boljši promociji destinacij, torej destinacije Evrope. Še ena prioriteta je boljše usklajevanje znotraj komisije, kajti turizem je vsekakor zelo eh, horizontalna torej medresorska politika. Tudi kmetijstvo, na primer, ima lahko vpliv na kmetijstvo eh, ali okoljski ukrepi imajo lahko vpliv na turizem, torej zakonodajni ukrepi na področju okolja in tako naprej in tako naprej, tudi na drugih področjih. Kar zadeva turizem na podeželju, z tega vidika v sporočilu ni ravno veliko povedanega v sporočilu. Ukrepi so namreč dokaj nedorečeni, omenjamo jih, zato da bi se potem nadalje razvili pri sami implementaciji. No in zato smo si prizadevali za to, da bi pripravili še en dokument, torej nekakšen osnutek implementacijskega načrta za te ukrepe, ki ga bomo eh, obravnavali ta teden, torej 18. in 19 novembra na Evropskem turističnem forumu skupaj z državami članicami in predstavniki industrije turističnih združen iz celotne Evrope in pa tudi z nekaterimi poslanci iz Evropskega parlamenta in eh, sicer iz različnih odborov tega parlamenta. Ta osnutek eh, izvedbenega načrta ponuja nekoliko boljši upogled v to, kako ne bi skupaj z državami članicami in industrijo implementirali te ukrepe. Nekateri bodo zahtevali še nadaljne izpeljave, ker so še v porodni fazi. Bi pa rada zaključila s tem, da omenim še pobudo Kalipso, ki je pripravljalni ukrep, katerega je predlagal Evropski parlament in z letom 2011 zdaj vstopa v svoje zadnje, tretje leto obstoja. In namen tega je, da pomagamo industriji in državam članicam pri odpravljanju problema sezonskosti turizma in da začnemo razmišljati nekoliko bolj o rešitvah tega problema. In ravno turizem na podeželju je zelo pomemben element reševanja te problematike prav tako pa je zelo pomemben z vidika diverzifikacije turistične pobude. Smo v stiku tudi s kolegi iz Glavne direkcije za kmetijstvo in v prihodnosti seveda računamo na njihovo pomoč, da bomo lahko na ta način kar se da najbolje identificirali sinergije in eh, tudi uskladili naš pristop k implementaciji. Bene, grazie, allora, all... Hvala komisiji in sedaj dajem besedo podpredsedniku Nikoleskoju za njegove zaključne besede. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zahvaljujem se vsem kolegom in kolegicam za izražena mnenja, zahvaljujem se tudi komisiji. Vse, kar ste povedali, sem zabeležil in bom to tudi upošteval pri pripravi končne različice svojega mnenja. Prav tako upam, da bom dobil od vas, pred, od vas predloge spremem. Če dovolite še nekaj pripomp v, z, v zvezi s tistim, kar je rekel gospod Dorfman, v zvezi s pristojnostjo Evrope na področju eh, turizma, ali je dobro, da eh, Evropa ima te pristojnosti, ali to ni dobro. Sam menim, da tu v našem odboru govorimo o potencijalu, ki ga lahko kmečki turizem predstavlja za razvoj podeželja na splošno in tudi za razvoj evropskega gospodarstva. Evropska unija je že veliko naredila, kar precej evropskih skladov in instrumentov je za financiranje ukrepov na področju kmečkega turizma. Torej tu ne bo nič čisto novega. Vseeno pa upam, da se bodo ti programi nadaljevali in komisiji se zahvaljujem za odprtost. To odprtost potrebujemo zato, da bomo svoja podeželja eh, razvili in tudi ustrezno izgradili potrebno infrastrukturo. Turist turizem na podeželju je alternativa drugim oblikam turizma in to je lahko zanimivo tako za evropske turiste, kako tudi za turiste, ki prihajajo iz tretjih držav. Da pa bi ta alternativa bila izvedljiva, jo moramo spodbujati, predstaviti jo moramo v boljši luči in menim, da bodo vsi vaši predlogi zelo dobrodošli, zlasti kar zadeva eh, ohranjevanje podeželja. Najlepša hvala še enkrat za vaše komentarje. Molto bene, grazie al... Hvala podpredsedniku Niku Leskoju. Sedaj zaključujemo naše delo. Naslednja seja bo v četrtek ob 14. uri, torej ob dveh popovdne, s komi carjem Dačančolusom v dvorani 4Q1. E, če dvorana 4Q1 e, ne bo zadostovala, je možno poslušati potek sestanka v 6Q1. Slišali bomo eh, sporočilo o skupni kmetijski eh, politiki in sicer 18. Eh, ob dveh popovdan. In sicer je rok za vložitev predlogov sprememb na poročilo kolega Höflinga 9. november ob 12. uri. za poročilo Hojsling, beljakovinski primanklaj. Iš, prosim. E, gospod predsedujoči, po točko sedem, po točko razno imam še nekaj, saj tam smo sedaj. In sicer sem vas želel opozoriti na sestanek z komisarjem Šološom, uh, ki nam bo predstavil sporočilo na temo skupne kmetijske politike. Več kolegov mi je povedalo, eh, da ste izrekli vabilo kmetijskim organizacijam in predstavnikom v njihovih državah. In mislim, da je prostor v dvorani že popolnoma izčrpan, na voljo pa bo še eh, druga dvorana, ker bo mogoče samo poslušati, vendar pa bo tam mogoče sprejmati samo toni, ne slike. Mislim, da tam ni videa. Eh, ta eh, seja bi pravzaprav lahko potekala v plenarni dvorani. To bi bilo za naš odbor za kmetijstvo res pravi prostor. Eh, kajti prišlo bo zelo veliko ljudi, eh, predstavniki nevladnih organizacij, združen, skratka, šlo bo za zelo pomembno posvetovanje, za zelo pomembno zadevo in eh, vzeti moramo tisto dvorano, ki je največja. Ja, to je odlična ideja to, kar je predlagal Luis Kapolaš eh, in sicer, da bi ta seja potekala v plenarni dvorani. Eh, Sekretarjac je za to že prizadeval, eh, potem ko ste omenili to možnost vendar pa eh, do sedaj eh, tega nismo dobili. Če pa se vse poslanske skupine strinjajo, pa bomo poskušali izvajati nekoliko pritiska in bomo ponovili to prošnjo. Eh, Kaj ti mislim, da bo prav gotovo vse skupaj deležno velikega zanimanja in če bi v plenumu lahko izvedli to priroditev, bi bilo to veliko boljše. Hvala, gospod Kapola Šantos. Pa še kolega Evers. Uh, Eh, hvala. Eh, tudi eh, sam sem povabil 16 različnih združenj in vsi bodo prišli, tako da dejansko potrebujemo zelo veliko prostora. Grazie, onorevole. Eh, hvala poslancu eh, Tešu. Če dovolite, se bom obrnil na vse poslanske eh, skupine. Če imate tudi natančne podatke, koga ste povabili, koliko ljudi ste povabili, nam bo to olajšalo delo pri našem zaprosilu sekretarjatu Evropskega parlamenta. Torej, hvala še enkrat. Eh, če se koordinatori strinjajo, eh, bi si vzeli dve minuti časa za odmor in bi potem takoj nadaljevali s sestankom koordinatorjev. Hvala. Eh, sestanek je zaključen.